oblastmi. Storili bomo vse korake, ki jih moramo sprijeti, zato da se čim prej reši ta situacija. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Imamo sedem predlogov za resolucijo, tem bomo glasovali danes ob pol dvanajst. Zdaj gremo na naslednjo točko. Gre za diskriminacijo deklic v Pakistanu, zlasti primer Malale Jusafzaj. Gospa Gomez ima besedo za eno minuto in pol apesar do ataque dos talibã a Malala Yousafzai, acordou o mundo para a tragédia que é a vida da... Napad talibanu na Malala Yousafzai je opomnila veliko poslancev o situaciji dek, na situaciji deklic in žensk v muslimanskih državah. Gre za ukorenjen nasilje nad deklicami v Pakistanu, v Afganistanu, kjer se jim ne pusti dostopa do šole, šolstva, do izobrazbe, do temni soboščin ali celo do življenja. Ta tragični primer je resnično presenetil in osupnil cel svet in Pakistan. Šlo je za pogumno deklico. katere edini zločin je, da opozori na pomankanje pravic in tega ne smemo ignorirati. Dovolj je dovolj. Sedaj je čas, da zahtevamo od pakistanskih oblasti, da zatre takšne nevarne organizacije in da razpusti vse talibanske organizacije in da zaščiti pravice ljudi pred verskim nasiljem, kar še posebej negativno vpliva na življenja deklic in žensk. Evropska unija ne more gojiti odnosov ali sodelovati z vladami, ki to zanikajo in ničesar ne storijo, ko se napada deklice zaradi tega, ker hodijo v šolo ali pa se jih sili v poroko, kjer deklice postanejo žrtev zlorab, nasilja, ali pa celo, ko pride do samomorskih na, napadov, ki jih podpirajo pakistanske vojaške sile. Treba je zaščititi civilno družbo in to mora podpreti tudi Evropska unija. Gospod Provera. Eh, grazie, presidente. Hvala lepa. Gospod predsedujoči. v Pakistanu se resnično dogajajo grozne stvari. Ta deklica je enostavno šla v šolo in na poti v šolo so jo ustrelili. talibani si ne želijo vzpostaviti samo verskih pravil, ampak želijo tudi politično moč. S tem želijo zanikati deklicam pravico do šolanja. In to je sistem, ki jo podpira talibanska organizacija muslimanskemu svetu. Mi moramo obsoditi takšna zlobna in kruta dejanja. Zahtevati pa moramo, da zmerni muslimani ravno tako obsodijo takšne zločine. Mok namreč pomeni, da dopuščamo takšne dogodke in to je nedopustno. Najlepša hvala, gospod Provera. Za eno minuto ima besedo gospa Andrikene. Najlepša hvala. Danes razpravljamo o primeru Manale Jusafzaj. Šlo je za 13 let staro deklico, ki je bila ostreljena 9. oktober na poti v šolo v glavo in v vratin je bila močno ranjena. Evropski parlament seveda stoji ob strani Malane in njenih svojcev in to smo tudi izrazili v resoluciji. Rekel Taliban je sprijel odgovornost za ta napad. Poleg tega so tudi objavili izjavo, da jo bodo zopet ustrelili, če si bo pomogla. Deklice in ženske so še vedno žrtev nasilja v družini, so žrtve trgovine z ljudmi in eh, trpijo zaradi kratenja človekovih pravic. Storilcev pa ne obsodijo. Če takšno organizacijo podpira vlada in vojaški režim, ta država nima prihodnosti. Otroci morajo iti v šolo in dobiti izobrazbo. Če njihovi očetje, strici, bratra, bratranci, brati preprečijo deklicam pravic do, do, pravice do šolanja, je to res obžalovanja vredno. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Črnecki za eno minuto. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. ne gre samo za en primer, ampak gre za dramatično, tragično zadevo. Gre za situacijo, ki se lahko ponovi vsak trenutek. Ne samo v tej državi, ampak v celotni regiji. Naj bo jasno, spoštovani kolegi, da moramo tukaj na glas povedati tisto, česar si ponavadi ne upamo. In to je, da velik del družbe sprejema talibane in njihove napade. To je zelo resno, kajti to bo vplivalo na prihodnost regije in te države. Želel bi si, da se zavedamo tega, da vsi naši zavezniki ravno tako na skrivaj dobivajo z eh, talibanci in eh, se z njimi pogajajo, ne vem, potem ravno tako prispevajo k kratenju človekovih pravic. Najlepša hvala. Besedo ima gospa Lambert. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Videli smo, da se ni lahko zoprstaviti takšnim organizacijam, talibancem če grozijo vašim svojcem, vaši družini in jih potem resnično tudi umorijo. Lahko samo pohvalimo pogum Malale in tudi drugih deklic in dečkov, ki hodijo v šolo, čeprav se jim grozi. Prišlo je do politične in jav, političnega in javnega upora in nasprotovanja takšnim dogodkom in to moramo podpreti. Ženske so bile ključnega pomena v Pakistanu za spremembe zakonov, sedaj pa je težava v izvanju, kajti nekateri menijo, da je šolanje grožnja strukturi oblasti. Videli smo na tisoče napadov na šole v tem področju v Pakistanu. Zato je nujno, da vlagamo v splošno izobraževanje, v odprto šolanje. Jih moramo podpreti, kolikor jih lahko, da se resnično zaprstavimo tem silam. Najlepša hvala, gospa Lambert. Gospod Benjon ima besedo za eno minuto. Najlepša hvala. Ta resolucija različnih bližnjih strank močno obsoja napad na Malalo. Radi bi pohvalili zdravniško pomoč, ki so ji dali takoj na samem licu mesta in potem tudi v bolnici v Birminghamu, kamor so deklico prepeljali. Malala zagovarja pravico do izobrazbe in To je ganilo cel svet. Imamo sedem milijonov otrok v Pakistanu, ki ne hodijo v šolo, nekateri se morajo prisilno poročiti, nekateri so poslan, poslani v suženstvo, nekateri starši pa enostavno ne pošljajo svojih deklic v šolo, ker se bojijo. Moramo pozvati pakistansko oblast, da daje vsem otrokom možnost do šolanja in da se uvede obvezno šolstvo z odprtim učnim načrtom in odprtim šolstvom za vse. Evropska unija jim seveda ne more povedati, kaj naj storiti, vendar pa jim moramo pomagati. Kako lahko sploh nekdo misli, da je upravičeno biti deklica zato, ker hočete šolo? Upam, da bo takšno mnenje nasplošno sprejeto. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Murphy. Uh, Dovolite, da začnem najprej uh, s tem, da se pozdravim pogumen upor gospe, uh, deklice Malala Jusafzaj. Uh, To kaže, kako težko življenje je deklic v Pakistanu, ki je tretje najbolj nevarno mesto na svetu za ženske. Številne voj, šole, islamistične, desničarske skupine, ki se tam krepijo, uničujejo. Seveda spet uh, redni delavci in ženske nosijo grozne državljane za dezintegracijo pakistanske družbe. Seveda razvoja v Pakistanu ne moremo ločiti od razvoja v Pakistanu. Reakcionistične talibanske sile tako v Afganistanu in Pakistanu je nekaj, kar je povezano z okupacijo Afganistana, ki, vodil, ki so ga vodile ZDA in napade letalske, jih ne moremo tudi ločiti od letalskih napadov v Afganistanu. Uh, število uh, bos, vojskojočih ljudi tam je zelo nizko, samo 20 odstotkov vseh žrtv, 2 odstotkov vseh žrtv predstavljajo. In ti boji, ti napadi uh, pa so pravzaprav uh, pritegnili k boju še več ljudi. Torej vojna v Afganistanu je nekaj, kar je treba zaključiti. Hvala, gospod Mrtuk. Sedaj gremo na sklop govornikov. Ne, najprej modri karton. Gospod Danok, spremite vprašanje. Gospod Murphy, nam lahko prijazno razložite, kaj pomeni napad ZDA na Afganistan, ki je bilo povračilni ukrep za napad na dvojčka, ima po, uh, z umorom deklice oziroma bo, uh, streljanjem na deklico. Ka, kako je to povezano z vašimi koncepti imperializma? Mislim, da je posem neumno, da povezujete te dva vidika. Pojasnite. Zelo lahko se bom pojasnil, hvala. Naj še enkrat povem, kaj pravi poročilo pravne šole, uh, eh, damreč, da, koz, da so ti napadi povečali rekrutiranje udeležencev v boj, eh, te bojne grupacije. Torej, napad na Afganistan in um, napadi z letalskimi, uh, z neobroženimi, z tako imenovanimi droni, droni so tisto, kar je. Uh, povečalo število tistih, ki so se pridružili skupinam, ki so zdaj izvedli napad na Malalo. Ali vi menite, da ta trajna okupacija Afganistana res ima nekaj povezano, z, res ima kakršnekoli povezave z napadom 11. septembra na dvojčka? Mislim, da je bilo dokazano, da tega, te povezave ni. Hvala, sedaj pa govornik v imenu politične skupine, najprej gospa Korhola za Evropsko ljudsko stranko. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo tesno sem eh, spremljala na dogodke v Pakistanu, tudi ko je vladala Benazir buto oziroma so potem njo od leta 2010 uh, eh, skušali umoriti in takrat je pojasnila, da so za tem napadom fundamentalisti in da, razlog za to, uh, da so razlog za to njene dejavnosti. Ta primer znova kaže nespoštovanje prava in predpisov po vsem Pakistanu in tudi drugod. Nasilje nad ženskami in nad drugimi uh, se bohoti. Seveda je pravica do izobraževanja zelo pomemben del boja proti terorizmu. In za to, da se, torej, da se 14-letnico napade na ta način, je preprosto nespremljivo. Talibani bi želeli prepovedati seveda šolanje vseh deklic. Ti vidiki so nekaj, kar je treba uh, upoštevati v analitičnem pristopu do tega uh, uh, dogajanja. Resnično se moramo pro boriti proti terorizmu, ampak po drugi strani pa moramo imeti pred očmi mlade deklice, ki so žrtve tovrstnih dejanj. Hvala, gospa Korhola. V imenu socialistov in demokratov za eno minuto, gospod Geringer, izvolite. Hvala, gospod predsednik. 9. oktobra je bila 14-letnica težko ranjena zaradi strela v glavo in v vrat. Zavzemala se je za izobraževanje deklic in talibani so že najavili, da bodo usmrtili vsakogar, ki bi uh, Eh, kršil pakistansko pravo. Malala je postala junakinja in uh, predstavnica tistih, ki se borijo proti režimom. Lani je bilo 162 atentatov izvedenih na šole. V zadnjem času je pakistanska vlada sicer sprejela določene zakone, da bi zaščitila šole, vendar pa preden se ti zakoni izvedejo, bodo pretekla leta. Zato mora Evropska unija podpreti Pakistan in ga spodbuditi k temu, da bi se držal mednarodnih standardov, ko gre za človekove pravice in tudi, ko to pomeni tudi, da morajo vsi državljani biti deležni enakih pravic. Hvala, gospo, gospa Geringer. Sedaj pa za te zelene, za minuto, gospa Kil Nilsen. Hvala lepa, gospod predsednik če mlajše generacije ne bomo dali v roke pisal, jim bodo teroristi v roke potisnili orožje. Malala je 14 let stara, torej celotje je razumela in razume to, kar se dogaja okoli nje. Spomnila bi vse poslance in poslanke, da so ti dogodki vsakodnevni in da je to velik izziv za Pakistan. To vrstni primeri, kakršen je Malalin, ne prihajajo več na naslovnice časopisov, na žalost. Rada bi ponovila, da teh ljudi ne bi smeli pozabiti in da je to tisto sporočilo, ko so ga podali eh, poslanci eh, afganistanskega parlamenta, ko so pred nekaj dnevi obiskali bruselski parlament. Eh, potem, ko so se umaknile tuje sile iz Afganistana, so rekli, da bodo treba te pravice sedaj seveda nekako znova izbojevati v pogajanjih med uh, vlado in talibani. Seveda moramo imeti pred očmi to, kar se je zgodilo v preteklosti, ampak v parlamentu moramo podpreti ženske organizacije in poskrbeti za to, da bodo šole ostale odprte. Uh, gospod Nikolson, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi želel Malali, da bi čimprej okrevala. Ta mladenka je delovala zelo pogumno in uh, izkazala veščine, ki presegajo 14-letno raven. Uh, njen, uh, njen ravnanje mora biti v nadih na vsem, na, nam vsem. Kot vse deklice po svetu, oziroma številnim deklicam po svetu, je bila odrečena pravica do izobraževanja, ki jo mi jemljemo kot samomevno. Dostop do izobraževanja za vse otroke je naš končni cilj in to seveda uh, postaja če dalje bolj očitno, da je to problem v številnih državah in da je tega problema deležno če dali večje število deklic. Eh, tisočletni cilji je nekaj, kar moramo eh, izvesti in eh, v takih primerjih ne moremo zanemariti trpljenje deklic, kakršne so malala. Videli smo, da lahko to vrstno vedenje in ravnanje privede do um, groznih posledic. Kar zadeva deklice, um, pozivam Pakistan naj deluje v smeri izobraževanje teh deklic in podpiramo vse, ki so, želijo podpreti Pakistan v teh prizadevanjih. Hvala lepa, sedaj pa za minuto gospod Belder. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot gospod Nikolson bi tudi sam želel izraziti željo, da Malala v celoti okreva po teh hudih ranah gre za grozodejstvo, kar se je zgodilo zelo žalostne stvari moramo povedati o izobraževalnem sistemu v Pakistanu. Mnogi starši pošiljajo otroke v Madras, kjer je izobraževanje brezplačno in tam je seveda islamski džihad tisti, ki določa kurikulume in seveda spodbuja nestrpno vedenje, zavračanje manjšin in še zlasti žensk in deklic, ker tudi, ter tudi zavračajo možnost izobraževanja za te deklice. Seveda je problem v tem, da v Pakistanu ni dovolj sredstev za ustrezno splošno izobraževanje. Malala je bila ena od redkih deklic, ki so obiskovali šole in njen pogum je nekaj, kar bi pros, pa, moralo pomeniti, da bi pakistanski organi se borili proti to vrstni situaciji. Hvala lepa, gospod Belder. Sedaj pa naslednji govorniki, gospa Asaja, za eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Ta poskus umora Malale Jusafzaj strani talibanov je nekaj, kar bi moralo spobuditi nas vse, da izražamo spoštovanje do poguma te deklice in njenih sovrstnic veliko dela je potrebnega, reforma pravnega sistema je potrebna, če želimo uh, narediti konec to vrstnemu početju v Pakistanu. V kampanju poteka se, uh, v Pakistanu zdaj poteka kampanja, ki spodbuja izobraževanje deklic. Kot številne države v razvoju je treba tudi tam eh, spoznati, kako bistveno je, da so deklice deležne v eh, izobraževanja in da so izobraževanja deležni vsi sektori družbe. Zdaj le majhen delež deklic v Pakistanu zna brati. To, kar potrebujemo, je, da pride na vrsto generacija, ki bo, ki bo deležna izobraževanja, tako da se bo eh, iz tega rodil nov boljši Pakistan. Hvala, gospa Kretu. Hvala lepa. Rada bi se pridružila tistim, ki so obsodili ta ekstremistični napad na Malalo Jusaf Zaj. Postala je zdaj simbol uh, boja za pravice ženske in deklice v Pakistanu. Prosimo vlado v Pakistanu naj zagotovi njeno varnost in varnost vseh tistih, ki se borijo za človekove pravice. To, ta grozodejen napad dokazuje, da so ekstremisti zmožni celo tega, da streljajo na otroke za, zaradi lastnih ekstremističnih prepričanj. Malala je prek svojega bloga posredovala pomembne informacije. Uh, Eh, iz njih lahko izvemo veliko o napadih na deklice in druge otroke v pakistanskih šolah. Borimo, eh, prosimo vse naj se borijo proti diskriminaciji deklic v Pakistanu in da naj tem otrokom zagotovijo pravico do šolanja. Menim, da je dožnost Evropske unije, da aktivno sodeluje v boju proti tovrstnim dogodkom v Pakistanu. Hvala lepa, gospa Kretu. Hvala lepa. Sedaj gremo na sklop Catch the Eye. Prva je gospa Makovej. Thank you. Hvala. Kot Evropska unija imamo obveznost, da zaščitimo temeljne pravice vseh državljanov. Ni treba povdarjati, da se mora to zgoditi v vseh 27 državah članicah. Prav tako pa moramo zdoriti vse, da bi zaščitili tiste državljane, ki preživajo v ne-EU državah. Pozvati moramo k zaščiti temeljnih pravic uh, pakistanskih žensk in otrok. Malala Yousaf, 14-letnica, ki so jo napadli zaradi tega, ker je pozivala k izobraževanju žensk, je le, zad, je le zadnja žrtev zatiranja žensk v Pakistanu. Pakistan je sicer skušal omejiti nasilje s tem, ko je sprejel določene zakone proti diskriminaciji žensk. Tudi mi moramo storiti svoj del, da pokažemo Pakistanu, da to ni dovolj. Global Gender Gap Index še vedno pravi, da je Pakistan tretje najnevarnejše mesto na svetu za ženske. Evropska unija mora zagotoviti pomoč in tudi eh, poskrbeti za to, da bo razvojna pomoč odvisna od zmožnosti Pakistana, da zagotovi temeljne pravice svojih državlja, svojim državljanom. Pakistan mora še naprej zagotoviti vse, da bi zagotovil eh, ustrezno izobraževanje in varnost žensk. Hvala. Hvala lepa, gospod Marko, rekel gospod Čočesko. Ceaucescu. Mulțumesc, domnule președinte. Ospacescu. Hvala lepa. Ne glede na drželo, na vero izpovedi se mora posod veljati nediskriminacija. Diskriminacija po spolu mora biti vedno obsojena. Položaj v Pakistanu ogroža varnost tako no, v državi kot tudi v za prihodnost eh, regije. 250 šol je bilo uničenih strani talibanov, 750 pa so jih eh, poškodovali. Oblasti morajo zagotoviti večjo varnost eh, za prihodnost izobraževalne ustanove. Še posebej me skrbi, da vedno znova prihaja do napadov na mlade ljudi, ki želijo samo hoditi v šolo. Ti napadi so versko motivirani, vendar ne verjamem, da obstaja kakršnakoli veroizpodel, ki prepoveduje pravico žensk do izobraževanja. Pakistanske oblasti morajo sprejeti vse ukrepe, zato da preprečijo to vrstne navade v prihodnosti in zagotovijo enakopraven dostop do izobraževanja za ženske in moške. Hvala lepa, gospa. Gospod Kalmbach, za eno minuto, prosim. Gospod Kadenbach, vaša minuta teče. Eh, nisem vas eh, razumela, gospod predsednik, eh, gospod komisar v V zadnjem času smo imeli bolj literarno obravnavanje položaja žen, sploh deklic v Pakistanu. Ljudje, ki so spremljali situacijo sploh na podeželju, so na osnovi posameznih vsod opisovali, kako se deklice odvrača od eh, šolanja in kako se ženske z poroko izrinjajo iz eh, trga dela, kljub drugačnemu pravnemu položaju so ženske odvisne od svojih mož ali starejših eh, bratov. Nam je situacija, da imamo 30 odstotkov žensk, ki je že bistveno bolj napredovala, ampak zakoni, ki se tam sklepajo, te zakone je treba tudi ustrezno izvajati. V primeru Malale je to strašen poziv temu, da ponudimo pomoč. Naša naloga je, da spodbujamo spoštovanje človekovih pravic v Pakistanu in podobnih eh, državah. Sprejemamo seveda napredek, ki ga je ta država naredila, vendar pa je treba zakone tudi izvajati. Hvala lepa. Eno minuta, gospa Ujland. Hvala, gospod eh, predsednik. To pomlad sem bila ena od pobudnic eh, deklaracije glede verske diskriminacije v Pakistanu. Napad na Malajo. Malalo je izraz hude diskriminacije, o kateri smo govorili takrat v deklaraciji in to je še vedno prisotno v Pakistanu. Taliban in Al-Kaida terorizirajo družbo in preprečujejo kakršnekoli reforme. Izražam globoko sočutje do, drž, do družine Malale Jusafsaj in obsojam napad na njo gre za kršenje vseh skupnih vrednot človeštva. In zato je potrebno ukrepati proti teroristom in napadalcem. Hvala lepa, gospod Tenok. Vaša minuta, gospod predsednik, napad na Malalo Jusafsaj je bil hud zločin, barbarski napad na otroka, ki je star 14 eh, let, ki si je upala boriti za pravice eh, šola. Pakistanske oblasti so izkazali nesposobnost obraniti svoje državljane. V preteklosti so pakistanci vedno bili cilj napadov na talibanov. Zdaj grozijo da bodo pobili tudi zdravnike, ki zdravijo žrtve napadov. Ampak eh, po svetu so se zdignili glasovi, prav tako so se zdignili glasovi tudi v Pakistanu, ki pozivajo k podpori Malali. Z veseljem pravim, da sem ponosen, da Malala zdaj okrepa s pomočjo nege angliških zdravnikov v Birminghamu. Hvala lepa, gospod Tenok. Gospod Kukan, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Izražam podporo Malali Jusafzaj, ki je postala simbol boja vsega, za pravice muslimanskih žena. Malala Jusafsaj je stara šele 14 let, pa vendar zelo pogumna, zato je postala prava groza za talibane. Pravica žensk do izobraževanja ogroža določene islamske skupnosti, kar nas ne preseneča, kar pa nas preseneča, je, da so vsega te družbe šle tako daleč, da z orožjem ukrepajo proti 14-letnim otrokom, otrokom, ki ne želijo nič drugega, kot uveljavljati svojo pravico do šolanja, kar hkrati opozarja na to, da talibani postajajo šipkejši, če morajo tako braniti svoje interese. Gospod Lamstorp, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Podobni primeri, kot je ta, bi nas morali spodbuditi k razmišljanju o tem, ali je večkulturalnost eh, prava usmeritev. Mislim, da je ta koncept odpovedal in če smo včasih eh, govorili, da so vsi enaki, to ne drži tam kjer prihaja do tako brutalnih napadov na človeško dostojanstvo in pravzaprav tudi nedotakljivost, se konča razprava o enakopravnosti. Morali bi odpraviti naše predsotke. Hvala lepa, zdaj pa predajam besedo komisarki Gregan Quinn. Visoka predstavnica gospod Ashton eh, ostro obsoja napad eh, na eh, gospom na Malalo Jusafzaj. To opisuje kot nasilno dejanje in kršenje osnovnih človekovih pravic in napad na vse brnilce človekovih pravic v Pakistanu. Zelo dobro je, da se Malala, da Malala dobro okreva in se dobro odziva na terapijo. Vsi tako kot vsi, ki so govorili, ji želimo hitro ukrevanje od uh, ran, ki jih je dobila v napadu. Tisti, ki so odgovorni za napad, eh, so dejali, da jo bojo ponovno poskušali ubiti, če, če bo okrevala pozivamo pakistanske oblasti, da storijo vse, kar je njihovi moči, da zagotovijo varnost Malale in njene družine ter vseh drugih, eh, ki so tarče podobnih eh, grožen. Malala je izražala željo po uveljavljanju pravice do šolanja. Je iz doline eh, Sop, kjer je že prihajalo do napadov pred nekaj leti. Izobraževanje je prioritetno področje Evropske unije za sodelovanje z Pakistanom, spoh eh, s povdarkom na poklicem izobraževanjem. Tako posvečamo posebno pozornost za dos, pri zagotavljanju dostopa do šolanja, sploh eh, za deklice. Eh, treba je uveljaviti takšno izobraževanje, ki bo spodbujanje diskriminacijo. V Evropski uniji se vedno znova pojavljajo ta vprašanja v dialogu z Pakistanom, še posebej v februarju 2012 na skupni misiji, kjer je visoka predstavnica omenila to vprašanje junija na obisko v Islamabadu. Spodbudila je pakistanske oblasti, da spremljajo vse ukrepe za zagotovitev varnosti in um, zavarovanja pravic žensk. To vključuje tudi ukrepe proti trgovini z ljudmi, konec diskriminacije proti ženskam in otrokom, dostop do pravosodja in politične nepravice, ki jih morajo dati ženskam. Še naprej bomo tesno sodelovali z provincami, ki imajo velike pristojnosti na teh področjih. Zelo pa nas skrbi zaradi škode, ki jo povzroča ozračje, grožen in nasilja. Po sprijetju načrta za sodelovanje med Pakistanom in Evropsko unijo, sodelujemo v rednem sektorskem dialogu, vključno z dostopom eh, do eh, pravosodja. Boj proti ekstremizma je del tega dialoga. Upamo, da bomo lahko okrepili svo, sodelovanje s Pakistanom v naslednjih letih podpora demokratskim institucijam v Pakistanu in civilni družbi je ključnega pomena v tem sodelovanju. 9. novembra je prišlo do napada, ki je povzročilo eh, veliko zgražanje. Predsednik je, je eh, dejal pravilno, ko je dejal, da ne smemo dovoliti, da bi talibani ogrožali naše otroke, storiti moramo vse, kar je v naši moči, da pomagamo tistim v Pakistanu, ki so pripravljeni se boriti proti talibanom in terorizmu. Hvala lepa, hvala lepa, gospa komisarka. Zdaj, eh, tukaj imam sedem predlogov resoluciji. Zdaj pa prihajamo na razmere v Kambodži. Za eno minuto, gospa Gomeš. Problem.